Vračamo se na glasovanje. Eh, s tremi predlogi resolucij, večletni finančni okvir in lastna sredstva. Eh, in sicer najprej številka štiri, prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Tazione chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Številka sedem, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj eh, resolucija EKR. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sledi resolucija petih političnih skupin, predlog ena, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dva, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Številka tri, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tretji odstavek v petih delih, vse poimensko glasovanje. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, tretji del, glasujemo voto aperto glasujemo konec glasovanja sprejeto četrti del glasujemo konec glasovanja sprejeto peti del glasujemo konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj sledi glasovanje o resoluciji, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Resolucija o trgovinskih pogajanjih. Govornica se prekinja. A, prego, onorevole Lamassur. E, eh, gospod Lamassur. E, eh, hvala, gospa predsedojoča. Razprava o večletnem finančnem okviru se je začela pred nekaj meseci, ampak šele konec meseca se bodo srečali eh, predsedniki vlad in držav. Na predlog petih eh, političnih eh, skupin je z večinskim kim sprejemanjem pet šestin besedila um, bila pravzaprav sprejeta rdeča nit parlamenta in to je mandat, ki se daje gospodu Šulcu strani parlamenta, uh, ko se bo naslednji teden srečal z Evropskim svetom. To je mandat za nadaljevanje naših pogajanj. Zelo pomembno je, eh, da je bilo to sprejeto s tako veliko večino in zato se prisrčno zahvaljujem. Dejanska pogajanja se bodo šele sedaj začela. Hvala, gospod Lamarsur. Torej, sedaj trgovinska pogajanja EU za Japonsko. Predlog spremembe 11, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka tri, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe devet, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog stranje dve, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog stranje deset, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj sledi resolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj sledi resolucija o Gvineji Bisau. Odstavek 21, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 22. Poimensko glasujemo za. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 23. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 poimensko glasovanje za. Konec glasovanja. Sprejeto. Še zaključeno glasovanje o resoluciji eh, za proti vzdržani. Sprejeto. Sledijo predlogi resolucije o Sudanu in Južnem Sudanu. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zaključno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj sledijo predlogi resolucije o trgovinskem sporazumu EU s Kolumbijo in Perujem. Številka 14. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 15 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 za, proti vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Sledi odstavek 10, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je dva, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 24. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25. Eh, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 in 7 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 28, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo poemensko glasovanje o resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo gospoda Sala Franke eh, o posebnem predstavniku EU za človekove pravice in sicer imamo eh, ustni predlog spremembe gospoda Hewitt. Uh, Pogajanja so potekala danes zjutraj in bi se zahvalil gospodu Salafranki, da smo uspeli do seči dogovor. Zahvalil bi se tudi gospodu Čipo in Danskercu iz skupine Alde za to, da smo našli tukaj skupno, skupni jezik pri predlogih sprememb. In besede human rights tudi postavili bolj naprej. To je malce drugačno, kot smo se prej pogovarjali, ampak o tem smo se strinjali z gospodom Sala Franke in uh, umaknil bom drugi del in prosil uh, parlament, da podpre prvega. Se non ci sono opozicioni. Če nini kakršnih ugovorov, potem bomo o tem glasovali v tej obliki. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj eh, glasujemo um, zaključno, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. resolucija o pogajanjih o sporazumu OZN o trgovini z orožjem, predlog spremembe 12, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, ne, zavrnjeno se popravlja govornica. Tri, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe štiri poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe pet poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto predlog spremembe šest poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedem in deset poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe osem in enajst poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 27 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Odstavek 28 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe dve, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izvaja F za, proti, zdržani, sprejeto. Zaključno glasovanje, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj sledi resolucija o spremljanju volitev v Demokratični republiki Kongo. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem smo zaključili z glasovanji. Čestitam vsem poročevalkam in poročevalcem.